Začenjam z zasedanjem. Najprej bomo glasovali o poročilu PASKU. Gospod poročevalec, imate priložnost še za kakšno zadnjo pripombico? No comment. Not, not guilty. <laughs> Nisem kriv ali po angliško not guilty. Torej, prehajamo na glasovanje. Kompromis ena, kdo je za? Kompromis ena, kdo je za, še enkrat? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kompromis dva, kdo je za? Proti? Zdržani sprejet. Kompromis 3 za. Proti zdržani sprejeto. Potem predlog spremembe 51. Kdo je za? Proti zdržani. Še enkrat prosim. Kdo je za predlog spremembe 51? Kdo je proti? vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Hm? Close before. Z 28 glasovi za, 27 proti je to zavrnjeno. You have exchanged your cards. You, the, you vote all on one card. A vsi glasujete z eno kartico. Um, da, sicher zu sein. Dobro, še enkrat. Začenjamo z glasovanjem o, kom, o predlogu spremembe 51. 51, das war der Anker Schake. To je predlog spremembe Šake. Konec glasovanja z 28 proti 28 je sedaj res zavrnjen. Ja, das kann ich nicht ändern. Wir kommen dann... Predlog sprejme 52. Proti, vzdržani, zavrnjen. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržan ni zavrnjen. 57 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Prehajamo na 73. predlog spremembe prvi del. Kdo je za prvi del 73. predloga spremembe? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del 73. preloga spremembe. Če smo sprejeli prvi del, piše tukaj, Tukaj je malce neumno to napisano. Kdo je za drugi del 73. predloga sprememb? Dvignite roke. Proti, zdržano, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 108. za, proti, zdržani, sprejeto. 109 za, proti, zdržano, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 9 pravi predsednik. A smo že glasovali? 148 in 149 predlog spremembe sedaj. Kdo je za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 152 za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 155 za? Proti? Zdržani zavrnjeno. 150, prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani zavrnjeno, tretji del za, a ne, ta je brezpredmeten. Dobro. Nekaj veste, domino učinek. Sedaj prehajamo vse, to je vse brezpredmetno. 158 je tudi brezpredmeten. 103, 153, kdo je za 153? Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 za. 156 še enkrat za, proti, vzdržani, sprejeto. 157. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 163 za, 63, 163 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 159 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 160 za, proti, zdržani, zavrnjeno.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 166 za, proti, zdržani, sprejeto. 167 za, proti, zdržani, sprejeto. 179 za, ne, ta je prespredmeten, 179. Kompromis 10 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj je kompromis 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 200. Za. Prvi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 13. Za. Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 13. 209 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 210 za, proti, zdržani, sprejeto. 211 in 212 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 213 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 214 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vzdržanje je zavrnjeno. 215 za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. Dvesto šestnaest za, proti, vzdržanje je sprejeto. Dvesto sedemnaest za, proti, vzdržanje je zavrnjeno. 218 za, proti, stržani sprejeto. 220 za, proti, stržani bomo preverili. 220 predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Potem pridemo do 219 za, proti, zdržani sprejeto, 221 za, proti, zdržani zavrnjen, 222, 223, 224 za, proti, zdržani zavrnjeni, 227 za proti, vzdržani zavrnjeno, 226 za, proti, vzdržani sprejeto. Dvesto osemindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto devetindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štirinajst za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, bomo preverili. Glasujemo o kompromisu 14. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, 18 proti. Sprejeto. Sprejeto. Predsednik se je spet zmotil in je rekel: Zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 256 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 272 za, proti, vzdržani sprejeto. 273 za, proti, vzdržani sprejeto. Prosim. 274 za, proti, vzdržani sprejeto. 275 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržanih zavrnjeno, 276, ne, ta je brezpredmeten, a ne? Skupaj 276, 277 za, proti vzdržano zavrnjeno, 278 za, proti vzdržanji sprejeto, 279 za, proti vzdržanji sprejeto. 280 za, proti vzdržanje sprejeto. 283 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržanje bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 40 za, 19 proti. Predlog spremembe 297 za, proti. Kolegice in kolegi, prosim, če glasujete, pomeni dvigujete roke. Sicer ne morem videti, kaj se dogaja in bo treba preverjati. 297 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 299 za, proti zdržani sprejeto. Preverjamo. 299. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 28 proti, sprejeto. sedaj 301 in 300, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 302 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti, zdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 26 za, 32 proti, torej zavrnjeno. 306 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 307 za, proti, zdržani vzdržani, sprejeto, 309 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 308 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 310 za, proti, vzdržani, sprejeto, 311 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 312 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 312 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 313 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 314 je med mesobo. Nedopusten. Prejelo sem ime ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustno dopolnilo, številka pet. Wer ist dafür? Kdo je za? Proti je vzdržani sprejeto. Predlog spremembe dve za, proti vzdržani zavrnjeno. Tri za, proti vzdržani zavrnjeno. Štiri za in pet skupaj za, proti vzdržani zavrnjeno. Šest za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedem za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. Preosmejive 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preosmejive 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 in 13 skupaj za, proti, zdržani zavrnjeno, 14 za, proti, zdržani sprejeto. Sedaj bomo elektronsko glasovali o celotni resoluciji. Glasujemo. Konec glasovanja. 36 za, 18 proti, 5 vzdržanih, poročilo je sprejeto. Čestitam, gospod poročevalec. Gospa Lözing, hvala, vložili smo manjšinsko poročilo, ki smo ga poslali sekretarjatu prejšnji teden. Najlepša hvala. To bomo zabeležili, zdaj pa poročilo o Evropski obramni uniji. Urmas Pat, želi poročevalec kaj dodati? Ne, v redu, potem bomo začeli z glasovanjem. 91, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 103 če ga bom našel. V dveh delih. Kdo je za prvi del? Sto tri. Kdo je za prvi del? es doch gut, dass ich manchmal Abstimmung zweimal aufrufe. Včasih je v redu, da dvakrat glasujemo. Prav, sprejeto, vzdržani, proti, vzdržani. Ne, ti si glasoval, da se vzdržiš, a proti, prav, v redu, kakorkoli. Hvala, gospod Galer. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa 104, kdo je za? Proti. No, to ni bilo jasno. 104, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 105, kdo je za? Proti proti vzdržani. Sprejeto, 106, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, 107, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, 108, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno, kompromis 2, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis 3, kdo je za,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 proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 116, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 117, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 121, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 123, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 124 do EZA proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 4 do EZA proti vzdržani. Sprejeto 138 do EZA proti vzdržani. Sprejeto 139 do EZA proti vzdržani proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 28 proti, sprejeto. 141 do je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 do je za. Proti, vzdržani. Sprejeto 143 je za, proti vzdržani. Sprejeto 144 je za, proti vzdržani. Sprejeto 145 je za, proti vzdržani. Sprejeto 146 je za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 157, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 158, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 160, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 162 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 163 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 164 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 165 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7 do je za, proti vzdržani. Sprejeto. 175 do je za, proti vzdržani. Sprejeto sprejeto, 176 do je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 8, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kolegice in kolegi iz skupine ALS, e lepo prosim, da sodelujete na glasovanju 186, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 188, 189, to je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 190, to je za, proti vzdržanje zavrnjeno. 191, to je za, proti vzdržanje sprejeto. 192, to je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 206, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani. Sprejeto. 207 za, proti vzdržani. Sprejeto. 208 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 209 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 210 kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 211 kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 212 dole za, proti, vzdržanje zavrnjeno, kompromis 10 dole za, proti, vzdržanje sprejeto, 222 dole za, proti, vzdržanje sprejeto, 223 dole za, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, vzdržani. Sprejeto, kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 14, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 249, kdo je za, proti vzdržani vzdržani sprejeto, 252 za, proti vzdržani sprejeto, 251, 252 kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 15 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 258 kdo je za, proti vzdržani še enkrat, 258 kdo je za proti. To bomo preverili. Abšivonski šlosen. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti, zavrnjeno. 259, do je za, proti, vzdržani sprejeto, 260, do je za, proti, vzdržani. Pa bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 28 za, 30 proti, zavrnjeno. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. 273, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 274, 275 dole za, proti, vzdržani zavrnjeno. 276 dole za, proti vzdržani zavrnjeno. 277 dole za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 dole za, proti vzdržani sprejeto. 281 dole za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto 282 do je za, proti vzdržani. Še enkrat 282 do je za, proti, to bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja, 23 za, 35 proti, zavrnjeno. 283 za, proti vzdržani. Sprejeto. 284 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 285 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 286 in 288. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. 288 je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 287 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 289 do je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 290 kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 291 kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 292 kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 292 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 293, 94 in 95, to je za, proti vzdržani zavrnjeno, 296, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 297, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 298, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 306, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 307, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. kompromis 19, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 20, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 28, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 21, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto proti vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 22. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 47. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. 48. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 23, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 57, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 58, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. 59, kdo je za? Proti vzdržanje. 59, to bomo preverili še enkrat. Pogosteje bomo morali preverjati elektronsko, zato ker je udeležba precej borna na glasovanju. Ja, še bo izkišlost. Konec glasovanja. 25 za, 18 proti, 15 vzdržanih, sprejeto. 60. Kdo je za? Proti, vzdržanih, sprejeto. 24. Kompromis, kdo je za? Proti, vzdržanih vzdržani. Sprejeto. Kompromis 25. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 26. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 27. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto kompromis 28, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 86. Kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 29, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, zdaj pa predlog spremembe 1, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto. Dobro, preverjamo elektronsko. Ja, Konec glasovanja. 37 za, 21 proti, sprejeto. Dve, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto za enako večino. 3 in 5, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 4, 6 in 7 dodaj za, proti, vzdržani. Sprejeto. 8 dodaj za, proti, vzdržani. Sprejeto. 9 dodaj za, proti, vzdržani. Sprejeto. 10 dodaj za, proti, vzdržani. Sprejeto. 11 dodaj za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje v elektronski obliki. Glasujemo. Abšul je sklosen. Konec glasovanja. 37 za, 20 proti, en zdržan. Čestitke poročevalcu. Sedaj bomo glasovali o poročilu Lunaček. Pa Ljuzi. Gospa Ljuzi. Vložili smo manjšinsko poročilo in ga poslali prejšnji teden sekretarjato. Hvala tudi za dobro sodelovanje. Sedaj bomo glasovali o poročilu Lunaček. Tukaj imamo tri predloge sprememb, ki so enaki, zato bomo samo enkrat glasovali. Kdo je za 1, 2 in 3? Za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. Kaj bom dobil, Rike? Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Na tesno, 45 za, 11 proti. Sprejeto. Gospa poročevalka, izvolite, imate besedo. Was geht's da? Was geht's da? Thank you. Ulrike. Ulrike. O čem sedaj glasujemo? Mi lahko še enkrat poveš, o katerem delu glasujemo? I know, but which paragraph? Odstavek ena, predlog spremembe ena, dva, tri, avtori Benefi, Kaspari, Kukan. Uh, s 45 za in 11 proti smo sprejeli ta predlog spremembe, te predloge spremembe. On, uh, Sedaj pa elektronsko glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Dem ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto 46 za, 7 proti in 3 vzdržani glasovi. Gospa Lunaček. Sedaj bi pa res prosila za besedo. Hvala lepa, predsednik. Rada bi omaknila svoje ime sporočila o tej državi, ne morem se strinjati s tem, da je kozarec na pol poln, ne morem dati soglasja, res je, da je bil dosežen napredek, zato je v tej resoluciji tudi veliko pozitivnega, ampak pri tem konkretnem bi res rada omaknila svoje ime. Hvala. Prisrčna hvala. Tudi ona se ne strinja, hoče spremeniti svoj glas. Ampak vseeno, en glas gor ali dol, se nič ne spremeni. To bomo torej po običajnem postopku pripeljali do plenarnega zasedanja, potem pa ne vem, kdo bo to prevzel. Torej običajni postopek bo tukaj uporabljen. Shit happens, pravi predsednik. Sedaj pa poročilo Lunaček. Sedaj je to poročilo. Kdo je za predlog spremembe ena? Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Kljub temu, da je LS slabo sodeluje pri glasovanju. Dve tretjini članov ELS-a ne glasuje. Paragraf 1 elektronsko preverjamo, glasujemo o odstavku številka ena in o predlogu spremembe ena. Konec glasovanja. 28 za, 27 proti, sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Potem predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti, vzdržani bomo preverili glasujemo. Konec glasovanja. 24 za, 20 proti, sprejeto. 11 je bilo vzdržanih glasov. 17, kdo je za? Proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili, zato ker slabo dvigujete roke. Ja, Konec glasovanja. 40 za, 13 proti, sprejeto. Brez predmetna sta 18, 19, 21, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za? Sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 25 za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 28 za v štirih delih. Kdo je za prvi del? To je proti vzdržanje sprejeto. Za drugi del? Proti vzdržanje zavrnjeno. Kdo je za tretji del? Proti vzdržanje sprejeto. Za četrti del? Proti vzdržanje zavrnjeno. Bomo preverili. Četrti del. Elektronsko glasujemo. 11 za, 28 proti, zavrnjeno. 29 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za. Drugi del preverimo elektronsko. Predlog spremembe 29, drugi del. Konec glasovanja. 9 za, 31 proti, zavrnjeno. Ulrike, morda si ti malce kriva za to. Prav smo imeli 30 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj bomo elektronsko končno glasovali o tem mnenju. Konec glasovanja. 48 za, 4 proti, 3 vzdržanih sprejeto. Gospa Lunaček. Predsednik, rada bi se zahvalila poročevalcem v Senci za zelo dobro sodelovanje. Moram priznati, da nam je pri tem besedilu uspelo kar nekaj stvari vključiti van, kot rečeno, ne strinjam se s predlogom spremembe 17, vendar je bil izglasovan za večino, zato bi rada ohranila svoje ime pri tem poročilu, kajti ta resolucija ima tudi veliko pozitivnih stvari, podpira napredek v boju proti prisilnemu delu v Uzbekistanu. Hvala. Okay, ich weiß nicht, ob das geht vam ja, vam ne. Ne vem, ali je to v redu. Pri enem mnenju ste za, pri drugem proti. Dobro. Sedaj prehajamo na mnenje Brok. Kdo je za? Tako elektronsko glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani? Ne, ne, bomo vseeno elektronsko. Konec glasovanja, 40 za, 3 proti, 3 zdržani glasovi, sprejeto. Še kdo kaj podrazno? Ne. Naslednja seja bo 7. novembra in 8. novembra. Hvala in želim vam prijeten teden.